Now that we have the, the, first, the author of the first report, we can start the session. Zdaj, ko je z nami avtor naslednjega poročila, lahko začnemo s točko 15. 15. točka je poročilo Miroslava Mikolašika glede poročila o izvajanju programov kohezijske politike 2007-2013 za leto 2010. Gospod Mikolašik, nam lahko prosim predstavite svoje poročilo. Hvala, gospod predsednika, predsednica. Hvala za vaš uvod. Dame in gospodje, dragi kolegi, veseli me, da sem poročevalec za strateško poročilo 2010 o izvajanju programov kohezijske politike 2007-2013. To je tretje zaporedno poročilo, prvo te vrste in je bilo sprejeto v šestem mandatu. Objava sporočila komisije z naslovom Kohezijska politika, strateško poročilo 2010 o izvajanju programov kohezijske politike 2007-2013 zagotavlja prve dokaze o izidih in rezultatih izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013. zato se lahko končno izvede analiza izvajanja prvih programov v okviru kohezijske politike. Strateška poročila so zelo pomemben ver informacij, saj se opirajo na priporočila za izboljšanje, ki jih dajo lokalne in regionalne oblasti. Prav tako menim, da poročila iz tega strateškega poročila bodo predstavljala pomemben input za pripravo prihodnih prihodnjega referenčnega okvira na nacionalni in evropski ravni. Treba je spodbujati najboljše prakse in se izogibati napakam iz preteklosti. Poročilo Evropskega parlamenta bo analiziralo, kako se odločajo države članice glede prioritet potrošnje denarja. Posebna pozornost bo namenjena razlika med regijami, ki se jih je treba ustrezno lotiti. Kljub temu pa mora biti prava vrednost te politike merjena z rezultati oziroma dejanskimi učinki na regionalni, nacionalni ali evropski ravni. Ključne besede pri tej razpravi so naslednje v prihodnost osmerjena analiza. Namreč upam, da bo to poročilo pomemben prispevek plodni debati glede prihodnosti kohezijske politike v Evropski uniji. Sedaj pa kratka predstavitev poročila. Poročilo bo pripravljeno v glavnem na podlagi dveh dokumentov že prej omenjenega sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Komisiji oziroma Svetu in Računskemu sodišču z naslovom Poročilo o izvajanju programov kohezijske politike za obdobje 2007-2013 in potem je tukaj še delovni dokument komisije, ki je priložen temu poročilu. V delovnem dokumentu, o katerem bomo razpravljali danes, sem povedal, kako naj bi izgledalo to poročilo, cilji, poročilo izvajanju, zagon, strateško poročanje in katere so glavna vprašanja, ki naj bi jih obravnavali. Pri tem bom sledil preteklim poročilom o izvajanju programov kohezijske politike in pogledal si bom, ali se je zakonodaja na ravni držav članic ustrezno izvajala. Pokazati želim, kako so države članice razumele skupnostne strateške smirnice pri izvajanju njihovih referenčnih okvirov in operativnih programov. Eh, Tretji del. Pomen poročila. Izvajanje strategij in operativnih programov na ravni držav članic za obdobje 2007-2013 predstavlja samo neko mestno točko. Veliko projektov je že bilo izbranih. Zdi se mi, da analiza o izvajanju programov, ki se financirajo s pomočjo strukturnih skladov, je ključna iz dveh razlogov. Prvič, to bo ustvarilo potreben pregled glede konkretne situacije. Po približno 18 mesecih izvajanja in to s tem, da se oceni raven izvajanja dogovorjenih strategij in programov. In drugič, obstaja praktična potreba, da bi prepoznali, katere so pogoste pomankljivosti na področjih, kjer so potrebne reforme, prav tako pa želimo osvetliti najboljše prakse, kar ne bi pomagalo drugim izboljšati učinkovitost. Finančna kriza, gospodarsko poslabšanje in pogajanja glede prihodnega programskega obdobja pa predstavljajo nadaljne razloge, zakaj je to poročilo o izvajanju še zlasti relevantno in prihaja v pravem času. Prav tako želim povdariti, da bo poročilo analiziralo sedanje izvajanje. Bo pa to tudi nek kompas za prihodne delovanje. Poročilo ne bi predstavljalo pozitiven korak naprej. Zato bodo poročila usmerjena v izboljšanje izvajanja programa v sedanjem programskem obdobju, pa tudi po letu 2013. Četrti del mojega današnjega prispevka pa je delovna hipoteza. Na podlagi zagotovljenih dokazov vidimo, da je kohezijska politika še vedno relevantna, ker izboljšuje družbeno in gospodarsko okolje. Seveda pa je tu prisotna tudi heterogenost na ravni držav in regij. Kljub temu pa proučitvi relevantnih podatkov menim, da na določenih področjih potrebujemo še več prizadeven, zlasti zato, da bi izboljšali učinkovitost izvajanja, pri čemer se je treba izogniti pretiranim zamudam, zagotoviti finančno disciplino, izboljšati sinergije z drugimi evropskimi politikami. treba je ustvarjati sinergije in se izogibati razpraševanju sredstev, spremljati in ocenjevati najboljše prakse in tako dalje. Sedaj pa še delovna metodologija. Moja iskrena želja je, da bi delovni dokument sprožil plodno razpravo tudi z odborom za regionalni razvoj. Moji predlogi iz delovnega dokumenta so zgolj izhodišče in vsi drugi vidiki bodo še razdeljeni v osnutku poročila, za katerega menim, da vam ga bom lahko predstavil nekje okoli 11. januarja. Prav tako nameravam delati dvostransko ali tudi večstransko ob tesnem sodelovanju. In, dragi kolegi, naj to poudarim, želim si zvrstnega sodelovanja s poročevalci v senci, prav tako pa tudi za pripravljavcem mnenja, ki bo predstavljeno odboru regi. Mimo grede, kmalo bom s poročevalcem v Senci organiziral sestanek, tako da bomo opravili prvo izmenjavo mnen, da iz prve roke dobim informacijo od vas in da lahko vaše stališče vključim v svoj osnutek poročila. Zato vabim vse člane tega odbora, da predstavijo svoja stališča vabim ne samo poročevalce v senci, ampak vse vas, da predstavite svoje pripombe med razpravo, tako da bomo osnutek mnenja lahko obogatili s konstruktivnimi idejami. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. Sedaj pa gremo na poročevalce v senci. Elizabeth Schröder in Mihajl Termopoulos sta prva prosila za besedo. Ja, Najprej hvala lepa poročevalcu tudi za način, kako se želi lotiti tega poročila. Najprej želim povdariti, da nas je že nagovoril, da je že stopil v stik z nami. Očitno bomo tukaj dobili neko skupno poročilo in dobro in strukturirano delali na tem. In naj povdarim, kako pomembno je to ravno v tem času in za to poročilo. Namreč, žal, To poročilo ni samo to, kar naj bi bilo, torej ocena strateških načrtov in kako so bili izpolnjeni na ravni držav članic. Istočasno je to tudi dokaz za to, da je strukturna politika pomembna politika EU in da tega ne moremo enostavno porezati in da tega ne moremo enostavno pretvoriti v vodilne pobude strategije EU v 2020. To je zelo pomembno, zato da se prebijemo v ospredje. In to najdem tudi v strukturi. Kljub temu pa je tako, da moramo oceniti potrošnjo sredstev. Namreč na podlagi projektov in napredka v državah članicah moramo tudi dokazati, da so se sredstva dobro porabljala. Dokazati moramo, da je kohezijska politika smiselna na ravni Evropske unije in zaradi tega potrebujemo dejansko kritičen odnos do porabe sredstev in tudi ocena mora biti opravljena, dokazan mora biti pomen za regijo. To je nekaj, kar vsekakor potrebujemo. Zdi se mi, da je prav, da imamo tukaj oceno, da se ta ocena spremlja, kar pa zadeva razdelitev in način dela oziroma metodologijo, se mi zdi, da je čas krize sicer pomemben, vendar tega ne bi tako zelo podarila in mislim, da bi morali več prostora nameniti ciljem. Kriza nam dodatno kaže, kako pomembni so cilji, ampak mislim, da je najpomembneje pokazati, kako pomembna je prav regionalna politika. To je eno. Drugo, zdi se mi, da moramo pogledati, kako poteka izvajanje na ravni držav članic in kako so se sredstva črpala. Ena glavnih kritik je bila, da so se sredstva prerasporejala, da so bila odzeta regionalni politiki. Povedati moramo, da je to narobe, in da ni, bilo, da ni bila skrivda zgolj regi, da je prišlo do takih zamud. Vsi vemo, kdo je kriv, to so neto eh, plačniki, ki so toliko časa mm, držali zavoro, da so se sredstva potem prepozno uplačala in to se je potem vleklo in tudi sami veste, gospa predsednica, vi ste bili takrat komisarka in to dobro poznate. Tretja točka, ki se je želim dotakniti, pa je, da se ne pojavljajo glavne stvari iz uredbe tako močno, kot bi si to želela, ampak nekatere zadeve je tudi predlagal parlament. Tukaj gre za klauzulo, ki govori o trajnostnem vidiku, o partnerskem vidiku in to so vse pomembni elementi, ki so se v kohezijski politiki uporabljali leta dolgo. To so elementi edinstvenega pomena in tudi regije in pripisujejo velik pomen. Zato si želim, da bi te zadeve vključili v poročilo. Tudi nam mora biti do tega, da uspešne elemente ohranimo. Zato bi sama uporabila del tega poročila za analizo praks in tu so nekateri elementi, ki jih želimo uporabljati tudi v prihodnje, povedati moramo zakaj in zakaj se je to obneslo v okviru regionalne politike. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Tremopolus. Hvala lepa. Želim se zahvaliti poslancu Mikolašiku za opravljeno analizo, vendar pa želim dodati nekaj elementov. Namreč, zdi se mi, da so tukaj zadeve zelo nasplošno opisane. Zdi se mi, da je nekaj poročil, so, oziroma nekaj vprašanj, ki so povsem odsotna. Drugih se poročevalec dotika, vendar samo mimo grede. Naš odbor v parlamentu mora biti kritičen do sporočila komisije. In to pričakuje tudi državljani, ki so nasploh poslali sem v parlament. To je tretje tako poročilo. Prvo potem ko ga je pripravil gospod Van Nistelrooy. Tukaj je govora o strateškem elementu, ki je bil vnešen prav v tem programskem obdobju. Govora je o predvideni strukturi, o metodologiji, ki ne bi se uporabila in tako dalje. To so seveda zelo pomembni elementi in s tem se strinjamo. Ampak, kar pa zadeva elemente, ki jih je treba poudariti, so naslednji trije. Prvič, sredstva, na področju okoljskih interesov. Mnogi izmed nas si želimo, da bi ne samo govorili o okoljski politiki, pač pa menimo, da je treba omogočiti tudi predloge na področju zelenih naložb. Treba je poiskati možnosti za take naložbe in še zlasti upoštevati ta okoljski vidik. Naj omenim nesrečo, ki se je zgodila pred nedavnjem na Mačarskem, predtem pa še v Romuniji. Pomembna je torej trajnost, gospodarska trajnost in okolje morata iti z roko v roki. Druga stvar, transparentnost. Sam sem pripravil poročilo o transparentnosti, ki je bilo potrjeno ravno junija z ogromno večino Evropskega parlamenta. Jasno se je pokazalo, da smernice predstavljajo nekaj, o čemer se ne moremo pogajati. Zato bi tukaj morali spodbujati čim večjo transparentnost in skušali različne informacije tudi usklajevati med seboj. Potem je tukaj še ena pomembna stvar, to pa je načelo sodelovanja. Namreč, gotovo bi bilo temeljnega pomena zbirati informacije oziroma vsaj upoštevati informacije, ne samo tiste, ki jih dobimo od uradnih organov na regionalni ali lokalni ravni, pač pa bi morali sodelovati tudi z nevladnimi organizacijami in z drugimi lokalnimi gospodarskimi skupinami, ki lahko prispevajo prav tako pomembne elemente, vendar te skupine ponavadi izključujemo iz uradnih poročil. Zato sodelovanje poteka samo na razdrobljen način in to sodelovanje ni dovolj strukturirano. Hvala lepa. Eh, Hvala, vi kot Boštinaro. Hvala lepa. Želim spregovoriti v imenu spoštovane kolegice Kartenbachove, ki danes ne more priti na sestanek. Zato bi jaz rad posredoval njeno sporočilo temu odboru. Gospa Kadenbach je vesela tega, da se ocenjuje napredek posameznih držav članic in tukaj gre dejansko za veliko denarja. 34,7 odstotka celotnega proračuna EU se bo porabilo za programe regionalne in kohezijske politike v obdobju 2007-2013. Zato je v interesu davkoplačevalcev EU, da se ta denar porabi na čim bolj transparenten način in da se uporabi učinkovito za splošno dobrobit. Gospa Kadenbach se strinja s strukturo poročila gospoda Mikolašika. Poročilo komisije moramo izrabiti, da se naučimo iz preteklosti in sedanjosti in da ugotovimo, katere so pomankljivosti in katere so področje, kjer potrebujemo reforme. Po drugi strani pa moramo pokazati, katere so najboljše prakse in poskrbeti, da jih spoznajo tudi v drugih državah članicah. Pridobljeno znanje moramo uporabljati pri načrtovanju za naslednje programsko obdobje, ki se začne leta 2014. Vendar pa moramo imeti v mislih, da je minilo samo 18 mesecev od prejšnjega poročanja, da so države še vedno v gospodarskem šoku. Morda bo naslednje poročilo ob koncu leta 2012 vsebovalo bolj verodostojne podatke, ki jih lahko posplošimo. Gospod Kadenbah veseli, da želi poročevalec povdariti napredek novih držav članic za ublažitev neenakosti med regijami. Pozdravlja dejstvo, da želi ustvariti sinergije med sredstvi regionalnih politik, kot je to omenjeno v šestem poglavju. V tem pogledu se gospa Kadenbah zauzema za večjo sinergijo med Evropskim socialnim skladom in Evropskim skladom za regionalni razvoj. V pogovoru z regijami je izvedela, da so imele neke začetne težave in to na začetku vsakega obdobja financiranja. Vendar pa so bile regije pozitivno presenečene, da v primerjavi s preteklim obdobjem financiranjem so sedanja pravila bila izboljšana v več pogledih. Zato poziva k okrepitvi teh prizadevanj tudi v naslednjem obdobju financiranja glede gospodarske krize in pomoči regijam. Je gospa Kadenbach zadovoljna, da so regije lahko uporabile sredstva iz svežnja za obnovo ob pravem času. To je bil zelo prožen pristop, s katerim moramo nadaljevati tudi v prihodnje. Povsem se strinja s poročevalcem, da je treba narediti več na določenih področjih in tu citiram, zlasti za krepitev um, uspešnosti izvajanja, za izogibanje pretiranim zamudam in za zagotavljanje večje finančne discipline, za povečanje sinergij z drugimi politikami EU. Gospa Kadenbach upa, da s tem poročilom poročevalec ne bo kazal s prstom na krivce, pač pa, da se bodo odkrila problematična področja in da bo zagotovljena pomoč za doseganje ciljev. Kot rečeno, Strinja se strukturo poročila gospoda Mikolašika, sedaj pa z veseljem pričakuje, da vidi, kako bo poročilo izgledalo v praksi. Ob zaključku gospa Kadambah me prosila, naj povdarim, da se veseli tesnega sodelovanja s poročevalcem in drugimi poročevalci v senci. Hvala lepa v njenem imenu. Jan Olbricht. Hvala lepa, Jan Olbricht. Specifika politiki spojnosti evropejskej. Hvala lepa. Evropska kohezijska politika temeli na novem obdobju, mi pa še ne poznamo vseh rezultatov iz prejšnjega. To pomeni, da je potrebno pri načrtovanju potebniti zaključke iz preteklosti in zelo pomembno je, da imamo ustrezna poročila, ki ocenjujejo preteklo izvajanje. Sedaj smo leto 2010, razprava za naslednje perspektive se je začela in zdaj je pravi čas, da razmislimo, na kakšen način smo delali leta 2007 do obdobja 2013. Kot rečeno, poročevalec ni ponudil nobenih številk, ki bi povedale, kako so bila sredstva porabljena, ampak v poročilu ne gre samo za porabo sredstva, ampak tudi za izvajanje. In izhodišče poročila našega poročevalca se mi zdi zelo dobro. To izhodišče se mi zdi, da je zelo široko nanaša se na obdobje 2007-2013, govori o tem, kako izgleda potek programa in kako se pripravljene politike izvajajo. Z drugimi besedami, to poročilo v taki obliki, če bo tako pripravljeno, bi nam moralo ponuditi odgovore na vprašanje, kako poteka to izvajanje, kje naletimo na težave. Namreč dejstvo je, da obstaja povezava med strateškimi elementi iz različnih programov. Zdi se mi, da, se, da se je spremenila tudi uredba v tem času in to sedaj vpliva tudi na samo izvedbo. Z drugimi besedami,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 lahko uporabljamo tudi v naslednjem programskem obdobju ali pa lahko že sedaj začnemo razmišljati, ali je potrebno kaj spremeniti, ker smo recimo že sedaj ugotovili določene pomankljivosti. To izhodišče poročevalca mi je všeč in mislim, da bo to poročilo nedvomno zanimivo čtivo za pogovore v naslednjem programskem obdobju. Hvala lepa. Lambert van Nistelrooy. Eh, eh, Hvala lepa. Zelo se strinjam s tem, kar je bilo povedano. To je izvrstno poročilo. Morda bi lahko podrobneje pogledali nekatere morebitne faktorje, ki bodo pomembni za prihodno razpravo. Pogledati si moramo, kako je to bilo implementirano, kot je dejal kolega Olbricht. Vendar pa moramo zagotoviti, da horizontalna politika, tudi če se osredotočite na elemente, ki pospešujejo eh, gospodarstvo, povečujejo energetsko učinkovitost, karkoli že regije počnejo, Vse te dejavnosti morajo biti organizirane horizontalno in to je bistvenega pomena. Namreč vstopili bomo v fazo, ko bomo imeli nov stil regionalne politike in to bo potrebno vključiti tudi v izvedbena orodja strategije Evropa 2020. Gospa Kalembach, oziroma kolega, ki je poročal njenem imenu, je govoril o tem, da potrebujemo sinergije. In ne smemo pozabiti na horizontalne povezave, kot sem jih vključil tudi sam. Mislim, da je to zelo pomembna smer, v katero kaže delati. To sporočilo lahko pošljemo naprej univerzam, Um, potem podjetniškemu sektorju in zagotovimo, da bomo vključili tudi te deležnike. Ugotoviti moramo, katera so oska grla in tista področja, ki jih je treba še izboljšati. Zato moramo zbirati podatke na podlagi vašega poročila, poročila komisije in pogledati, kje lahko najdemo rešitve. Če povzamem, To je zelo zanimivo poročilo in po mojem mnenju kaže, da inštrumenti, ki smo si jih eh, izbrali za dodeljevanje sredstev, torej da se osredotočamo več na naznanju temeljičo družbo in tako dalje, Skratka, v tem poročilu vidimo nekaj zanimivih idej, recimo pogojevanje, prioritete. To poročilo nam skratka daje neke vrste oceno teh področji politike in še vedno obstajajo ljudje, ki mislijo, da je regionalna politika nemoderna. Zlasti, ko gre za cilj dve, da v času globalizacije tega ni treba več izvajati. To poročilo kaže, mm, da lahko igra regionalna politika zelo pomembno ulogo pri krepitvi kohezije. Tako da ja, mislim, da je to zelo pomembno poročilo. Želi še kdo besedo? Predem nam besedo gospodu Mikolašiku bi rada še sama omenila nekaj. Kot veste, je komisija prejšnji mesec sprejela delovni dokument glede prispevka politike k reševanju gospodarske krize. In to bi verjetno lahko pomagalo tudi pri pripravi te točke v vašem poročilju, ko govorite o krizi. To je bilo objavljeno nedavno in verjetno bi to lahko upoštevali in bi vam koristilo pri vaši splošni evalvaciji. Zdaj pa izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. Začel bi pri vaših besedah. Nedvomno bom upošteval, kar ste pravkar omenili, kajti to gradivo prinaša nekatere nove predloge za prihodno razpravo o tem, kako je kriza vplivala na položaj v Evropi. Moja naloga je, da bomo s tem besedilom lahko spregovorili tudi o strateškem poročanju glede prihodnosti kohezijske politike. In to bi lahko bil tudi dodatni prispevek na to temo. Lahko rečem le, da bom naredil vse, kar je v moji moči in da se bom kar najbolj potrudil, da bo to strateško poročanje tudi prispevek k prihodni razpravi in prihodni kohezijski politiki kot taki. Želim se zahvaliti vsem kolegom, ki so prispevali k tej razpravi. Gospe Šrter, hvala lepa. Hvala za vse vaše pripombe, zelo zanimive so bile, zapisal sem si jih in veselim se dela z vami in tudi z drugimi kolegi iz vaše skupine. Gospod Tremopolos. Zelo dovzeten bom tudi za to, kar ste vi povedali. Nedvomno bomo upoštevali delo, ki je že bilo opravljeno, ki ste ga vi opravili in morda bom bolje vključil nekatere točke, ki ste jih vi omenili. Za vas sem idealen partner, ker sedim tudi v odboru za okolje, tako da bom dovolj dovzeten za vaše besede glede zelenih politik. In morda lahko nekatere predloge vključimo bodi se v besedilo ali pa v predloge sprememb. Skratka, zdi se mi, da se to da zelo pozitivno narediti. Gospod Boštinaro in draga kolegica Kadenbach, ki jo poznam, veseli me, da sprejemate moj koncept dela in tudi idejo, da si pogledamo kakšna je možnost konvergence in sinergij, ko gre za Evropski socialni sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj. Tudi z tega vidika moramo pogledati na stvar. Hvala tudi kolegu Olbrihtu, ki je nedvomno povedal eno pomembno stvar. Mislim, da sem imel prav, da se nisem spuščal v naštevanje številk in odstotkov, koliko držav, koliko projektov in tako dalje. Revizori so tisti, ki počnejo to, bom pa morda zapisal v poročilu tudi par bolj konkretnih stvari. Je pa res, da je to besedilo prihaja nekje na sredini obdobja in zato morda še nimamo dovolj elementov, da bi prišli do nekih definitivnih zaključkov. Naslednja poročila čez leto ali dve bodo vsebovala veliko več elementov, da bomo lahko ocenjevali bolj konkretno. Lambert van Nistelrooy. Verjetno veste, da sem tudi v predhodnih besedilih govoril o inovacijah, o regijah, o raziskavah v regijah in tu sem dovzeten, ko ste govorili o podjetjih, MSP-jih in mislim, da lahko rečem, da bomo dobro sodelovali um, esquisse, huh? Ja, may I uh, give you Še par pripomb glede časovnice, ki je po mojem mnenju realistična. Sedaj smo imeli kratko izmenjavo mnen. Osnutek poročila bom dal v prevod med 7. in 11. januarjem. 11. januar je zame rok za osnutek poročila, ki ga bom predložil v prevajanje. Na sestanku 26. in 27. januarja bi potem lahko obravnavali že osnutek poročila. Rok za uložitev predlogov sprememb bo še potrjen vendar pa naj bi februarja 2011 prevedli še vse predloge sprememb, sledila bo izmenjava mnen in upam, da bomo 28. februarja v odboru regi lahko sprijeli ta osnotek. To mislim, da je realna časovnica in potem sledi sprijeti na plenarnem zasedanju. To je moj predlog vam. Mislim, da je to po eni strani dovolj hitro, ne pa prehitro hitro za to, da lahko pravimo kvalitetno delo. Hvala lepa. Hvala lepa. Zabeležili smo si vaš predlog za časovnico in potem verjetno januarja bomo imeli ta osnutek poročila. Torej, lahko zaključimo s točko 15 in prehajamo kar na točko 16. To je mnenje Viktorja Boštinaruja o strategiji EU za Črno morje. To je poročilo na lastno pobudo, ki ga pripravlja AFET. Tako da vam kar dajem besedo, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovani kolegi. Začel bom s tem, da povem, da je črnomorsko področje eno najbolj kompleksnih področji in perifernih področji v EU, po drugi strani pa je tudi del Evropske unije kot take, potem, ko sta Bolgarija in Romunija pristopili k EU leta 2007. Regija pa je precej kompleksna in prosim zapomnite si, da imamo dve državi članici, dve državi, ki sta vsaj formalno izrazili pripravljenost, da se pridružita EU ali imata institucionalne odnose z EU, Ukrajina, Moldavija. Imamo še eno državo, ki je v postopku pristopanja, Turčija, in potem še en velik dejavnik na tem področju, pa naj si nam bo to všeč ali ne, in to je Rusija. Torej, razumeti moramo kompleksnost, potem pa se moramo vprašati, ali je EU eh, dovolj aktivna na tem področju, ali je EU pomembna za razvoj na tem področju, ali lahko EU sama opravi svojo nalogo? Verjetno ne. Evropa potrebuje partnerstvo z drugimi, ne samo z državami v regiji, temveč tudi širše. Naj začnem, da črnomorskemu moču namenjam veliko pomembnost po pristopu dveh držav se procesi še vedno razvijajo. To je regija, ki ima izredno pomembno vlogo za EU in tudi širše. Kar se prometa tiče energij, energije, okolja, onesnaževanja, bioraznolikosti, ne pozabimo pa tudi varnosti, stabilnosti ki sta tudi pomembna faktorja za AFET pristojni odbor, ki se ukvarja s tem poročilom. Evropa mora definitivno okrepiti svojo vlogo v tej regiji in to mora storiti v partnerstvu. To je točno to, zakaj namenjam toliko pozornosti strategiji EU za Črno morje. Mislim, da je jasno, da je razvoj Črnega morja, pomemben za države, ki so ob Črnem morju, pa tudi za EU kot celoto. EU je že skušala izpostaviti pomen, ki ga namenja regiji, sinergijo Črnega morja, vendar pa, če smo realni, kot sem pred nekaj časa omenil, imamo sinergijo, vendar pa nimamo energije in govorim tudi o politični energiji, ne samo o energiji, ki poganja naše motorje. Torej, tokrat moramo biti učinkoviti in prva sestavina za to je po mojem mnenju vključenost vseh držav Črnega morja brez razlike med tem, ali so članice EU ali ne. dvema glavnima dejavnikoma bom skupaj vstopiti v stik s Turčjo in Rusijo, vendar pa žal mi ni uspelo pripričati ruske misije v izmenjavo mnen. Drugi poskus je bilo zelo dobro srečanje z vodjo misije Turčije v Bruslju in moram priznati, da so naša mnenja bila enaka ali zelo podobna pri večini težav. To je zelo pogumljajoče. Vsa prizadevanja po razvoju regije morajo biti usklajena. To pomeni, da bodo vsi različni dejavniki najprej prepoznali skupne izzive in vire, ki so na voljo, potem pa bodo delovali na usklajen in harmoniziran način. Mislim, da bi nekatere organizacije, ki bi lahko pomagale pri izpolnevanju teh ciljev, že, da jih že imamo. Naj jih omenim. Še prav posebno Bisek, Črnomorsko gospodarsko sodelovanje, potem parlamentarna skupščina organizacije za Črnomorsko gospodarsko sodelovanje in odbor za Črnomorje, pa tudi Črnomorska sinergija. Mislim, da so vsi enakega mnenja, da bi strategija za Črno morje morala upoštevati, kot omenjam v tretjem odstavku, celosten pristop in uporabo ustaljenih načel kohezijske politike EU. Moj osnutek mnenja izraža našo vizijo regionalne politike, kar se črnomorskega razvoja tiče. ne gre za splošne težave, ki so povezane z varnostjo in zunanjo politiko. Kot vemo, je infrastruktura ključnega pomena za Črno morje. Govorimo o infrastrukturi na področju prometa, pa tudi na področju energije. To postaja z vsakim mesecem bolj pomembno. Če želimo dobro raven koordinacije, je nujno potrebno, da bi vsi projekti bili izpogajani med črnomorskimi državami, ki jih to zadeva, ker moramo zagotoviti, da bosta promet in energija razvita na trajnosten način. V svojem mnenju pozornost namenjam projektom še prav posebno TNT, pa tudi razvoju pristanišč. To je še en pomemben vir regije. Kar se energije tiče, izpostavljam, da ni potrebno se samo pogajati med različnimi igravci o projektih. Ključnega pomena je tudi, da jih izvedemo in ocenimo, da ugotovimo, kje so prednosti, da ugotovimo tudi to, kje prihaja do vpliva na okolje in kakšni so stroški kakšen je vpliv na okolje. Razvoj mora biti trajnosten in okolju kar se da prijazen. Nedavni dogodki v Mehiškem zalivu so jasno pokazali, da ko izgrajujemo energetsko infrastrukturo, moramo pomisliti tudi na katastrofe, nesreče, ki se lahko zgodijo glede na pomen Črnega morja, kar se energije tiče. Ne pozabimo, južni tok je pomemben. In zato moramo paziti na vpliv takih velikih energetskih projektov. Tako ali tako je to eno najbolj onosnaženih področji. V petem odstavku potem izpostavljam tudi pomen, da najdemo dogovor glede tega, kako bi se dogovorili o tem že v času načrtovanja. Ne pozabimo, leta 2011 bi se naj začela dela za Južni tok. Velika evropska podjetja so vključena. Nimamo pa evropske strategije, kako se naj ukvarjamo s temi projekti. Balske more pravi, da je to v celoti komercialen projekt in da gledajo samo skozi komercialno optiko, ne pa skozi energetsko in okoljsko. Okoljske, okoljske težave pa niso povezane samo z energetskimi projekti. Črnomorje je že zelo onesnaženo in to je še ena težava, ki jo izpostavljamo v svojem mnenju. Spet to je nekaj, kar zadeva vse države na tem področju in potrebujemo skupno rešitev za to, da zaščitimo naravo in se spopademo z onesnaženjem. Potrebno pa se vsega letevati po evropskih standardih. To je naše ključno sporočilo. Tudi, ko se pogovarjamo o tem z Rusijo, Ukrajino, Moldavijo, Turčijo. To so torej moje prve pripombe. Do zdaj smo vse naše dogovore izvajali večinoma dvostransko na črnomorskem področju. Lahko si predstavljam, da je boljše, če velika podjetja, ki imajo obveze in velike gospodarske interese, da to počnejo dvostransko. Če pa si Evropa želi strategije za črnomorsko področje, potrebujemo evropske odgovore za težave, ki so povezane s to strategijo. Hvala lepa že vnaprej za vaše prispevke. Odprl bom za vse prispevke strani cenjenih kolegov in prepričan sem, da si bomo prizadevali za bolj celosten, posleden pristop za črnomorske področje. To je ključnega pomena za Evropo, če želimo biti pomemben globalni dejavnik. Hvala lepa. Personali. Hvala lepa za osebno zavezanost tej temi. Kovačev, kot poročevalec v senci, prosim. Če. Ja. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, gospod Boštinaru, za vaš osnutek mnenja o strategiji EU za Črnomorje. To mora biti podlaga za usklajen trajnostnen razvoj Črnega morja, tudi Azovskega morja. To je pomembno za Evropsko unijo, kot je dejal gospod Boštinaro in je izpostavil pomen vključevanja vseh držav v regiji, ne samo vseh držav, temveč tudi vseh obstoječih organizacij. Omenili ste že te organizacije. Pomembno pa je, da ne podvajamo dejavnosti, različnih organizacij, ki že obstajajo v regiji. Lahko vidimo pomankanje administrativnih zmogljivosti, sredstev pri nekaterih pobudah, kot je na področju sinergije. In to vodi do manj dejavnosti in do manj vidnosti. Evropska unija mora biti vodilna, postati vodilna sila v regiji. Naj dodam še nekaj točk k temu mnenju koordinacija mora biti zagotovljena tudi za operacije reševanja na morju in za možen nadzor na črnomorskim področjem. Zakaj to govorim? V zadnjih letih so se ladje potapljale, nedaleč od obale, dve ladji, Hera in Poseidon, sta potonili blizu obale, ker je črno morje prometno križišče, tega ne smemo kaj tako spregledati. In še nekaj, kar se regionalnega razvoja tiče, gre za zaščito obale pred možnimi naravnimi pa tudi človeškimi korozivnimi učinki. V Romuniji in v moji državi poznam tudi zelo veliko kulturnih znamenitosti, žal pa niso prav široko znane in mislim, da lahko tudi v tem pogledu še kaj storimo. Ponudimo ukrepe za spodbudo turizma in za spodbudo kulturne izmenjave na črnomorskem področju. Kar se okolja tiče, mislim, da moramo spodbuditi ukrepe za vzajemne rešitve, da bi Črnomorje ostalo čisto oziroma da bi očistili to, kar je onesnaženo. Okoljske težave so zelo visoko na dnevnem redu država ob Črnemorju. Evropska unija mora povečati navzočnost na Črnemorju, s tem, da bomo okrepili institucionalno kapaciteto tudi službe za zonanje delovanje in nameniti več sredstev regijam na tem področju v okviru obstoječih finančnih orodij in instrumentov. Ne želim govoriti v imenu Afeta, vendar pa veliko imamo zamrznenih in manj zamrznenih konfliktov. Severni Kavkaz, islamski ekstremizem, Gorski Karabah, konflikt med Armenijo in Azerbajdžanom. Donava je neposredno povezana s Črnim morjem. V tem trenutku govorimo o strategiji EU za Črno morje, mislim pa, da bi tukaj morali vključiti tudi projekte, ki so povezani s Črnim morjem, torej okoljske, turistične in infrastrukturne. Še enkrat, gospod Buštinaru, hvala lepa za vaše mnenje. Bom pa sledil tej razpravi tudi v Afetu, pristojnem oboru, ker sem član tudi tam in upam, da ta tema ne bo zanimiva samo za dve države članici, ki sta povezani s Črnim morem, temveč tudi za celotno EU. Hvala lepa. Hvala lepa. Tremopulos, prosim. Evkaj Sogerija Proevra.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 Gre za onesnaževanje rek, kot so Donava, gre pa tudi za naftne refinerije. Kar pa zadeva Ukrajino, mislim, da imamo tukaj celo vrsto dejavnikov, ki onesnažujejo. Imamo tudi jedrsko elektrarno, črna voda, tudi v Bolgariji. Naj bi sicer nadomestili sedanjo infrastrukturo, vendar pa bi uporabljali vodo iz Donave. Skratka, Donava na svoji dolgi poti postaja vse bolj onesnažena in na to pristane v Črnem morju. Ta voda se uporablja tudi za proizvajanje električne energije, zato je voda precej onesnažena. Radikalno moramo spremeniti naš eh, odnos do Donave. Odpadki se odlagajo in v Bosporski ožini pride vsi ti odpadki tudi v Egejsko morje. Egejsko morje pa predstavlja ogromno, ogromen potencial, bolj kot Jonsko morje, ki ločuje Grčijo od Italije. Ampak vse to izvira iz Črnega morja. Vse posledice kažejo, katero je najbolj kritično območje. Seveda se morajo potem vse te države spopadati z negativnimi posledicami za turizem, za gospodarstvo. Ker pa vidimo, da tukaj ni meja, potrebujemo nujno čezmejno sodelovanje za to, da bomo skupaj in na nek celosten način rešili ta problem. Tukaj se pojavlja vprašanje naftnih rafinerij. Zelo pogosto se cisterne praznijo, čistijo in vemo, da se potem odlagajo ti odpadki kar v morje. Tukaj obstaja nevarnost, ampak kot je bilo rečeno, se včasih posledice dogajajo tudi zaradi nesreč. Črno morje se ne dovolj nadzoruje, to je zaprto morje, tukaj ni nekih tokov. In ravno zaradi tega razloga je to morje onesnaženo in zastrupljeno. Žal tu ne velja samo zakonodaja Evropske unije, Namreč nan mejijo tudi Rusija in Ukrajina, ki pa ne spoštujete oziroma spoh nimata ustrezne um, zakonodaje za boj proti onesnaževanju. Skratka, onesnaževanje je bistven vidik in tu bi potrebovali neko skupno preventivno politiko. Ni dovolj, da imamo samo potem naknadno politiko, ko gre za odpravljanje posledic potrebujemo preventivo, tudi kar zadeva različne ostanke plina. Potem je tukaj projekt People to People. To je projekt, ki se financira iz akta za mala podjetja. Tu ven se vključujejo regije z tega območja. Majhna podjetja ne smejo biti izključena, tudi ko gre za velike projekte. To moramo biti zelo pozorni. In rad bi spomnil še na potrebo potem, da vzpostavimo boljše sodelovanje med železnicami, pristanišči in um, mesti, recimo Varna in Sofijo bi bilo potrebno povezati, Bukarešto in Konstanco. To mora biti naš cilj. pa tudi koridori, ki vključujejo mnoge druge države, kot so recimo Rusija in Ukrajina. Želel bi si tudi boljšega sodelovanja med pristanišči in seveda je tukaj še vrsta podpornih dejavnosti, vse pa v interesu trajnostnega razvoja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Stojano, prosim. Gospod predsedatel, prvo. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se rad navezal na grškega kolega, ki je govoril pred mano. Ne vem, odkot dobiva podatke. Ne vem, ali veste, kaj je elektrarna Kozlodoj, torej povabil bi vas, pridite v Bolgarijo z mano in obiskala bova to elektrarno, pa boste lahko videli, kako deluje. Da se tvrdi, če što ima ja. Kaj ti dejali ste, da če obstaja termoelektrarna, potem onesnažuje. Mislim, da je to neodgovorno, to bi lahko povzročilo paniko, napačne vtise pri ljudeh. Zato prosim, da ste bolj odgovorni. Pripravljen sem za vas organizirati to pot, da boste videli, da se nič takega ne dogaja. Torej, da ni jedrskih odpadkov, ki bi iztekali v reko. In gospod Boštinarov, ne vem, ali so vas obvestili, vendar pa ta teden smo imeli skupen parlamentarni odbor med EU in Turčijo. In to je bilo porazno, ker je turški minister za zonanje zadeve uporabljal terminologijo južni in severni Cipr. In mislim, da je to nespremljivo, ker veste, kakšno je naše stališče glede Cipra. Zato so poslanci bojkotirali sestanke teh odborov. Ne vem, o čem ste govorili s turškim predstavnikom, vendar pa naj parafraziram latinsko frazo. Bojte se Turkov, tudi če prinašajo darila. Se lahko odzovem, gospa predsednica, na to izjavo? Oleg. Naj povem kolegu, da tukaj govorimo o region, regionalni politiki in regionalnem pregledu Črnega morja z našega vidika, ne pa o sporu med Severnim in Južnim Ciprom. O tem nisem govoril. In naj se zahvalim Dagmari, zelo mi je pomagala pri pripravi tega poročila. Boljše je izogniti se vsakršni zmedi, če ni dovolj informacije ali ne dovolj razumevanja. Smo odbor za regionalne zadeve in ne mednarodno sodišče. Ena duma samo, pa veš samo predupreždenje. No, only, only warning, nothing more. Gospa predsednica. Samo opozorilo. Hvala lepa. Osredotočati se moramo na našo nalogo danes to je, da se odločimo o tem, kdaj bo datum za rok, <laughs> kdaj bo rok za predloge sprememb. Predlagam, da je to 9. november ob 18. To bi nam omogočilo glasovanje konec novembra, 30. novembra na našem sestanku, ker v AFET-u bo to na dnevnem redu glasovanje na začetku decembra. Tako da smo lahko pravočasni. Torej, rada bi vas vse spodbudila, da tesno sodelujete z Viktorjem Boštinarujem, da bi pripravili mnenje. Rok za predloge sprememb 9. november 18. nič nič. Želite še kaj dodati? Prosim. Zdaj bom govoril o resnih težavah. Najprej bi se rad zahvalil kolego Kovačevo. Strinjam se z vsem, kar ste dejali. In sem istega mnenja, vendar pa poročilo nas omejuje. Ne sme biti predolgo. Z vašim prispevkom pa bo naše poročilo spregovorilo tudi o pomenih, o katerih ste govorili, nadzor, reševalne akcije, reševanje na morju in tako dalje kar se vprašanj odnosa med Črnomorsko in Podonovsko strategijo tiče, pa je to nepotrebno. Misliti moramo strateško, tako kot drugi dejavniki, sicer bomo ostali regionalna sila, nič več in nič manj. Hvala lepa za vaš prispevek, gospod Tremopolus. tudi sam sem tega mnenja, to je zelo onesnaženo morje. S posebnim nivojem vode. Koncentracija zelo strupenih sestavin je zelo visoka. To pomeni, da je težko posredovati, če bi prišlo do kakšne katastrofe na tem področju. Kar se okoljskega vidika tiče, bi rado dal, da obstaja že podpisana konvencija iz Bukarešte o okolju. To je del regionalnega sodelovanja. Vendar pa težava ni v tem, da imamo podpisan dokument. Gre za to, da se ne izvaja. In če me vprašate po mojem mnenju, bi se zauzel za to, da bi pod pokroviteljstvom EU sprožili regionalno sodelovanje, okoljski projekt, tako da bi s tem zajeli vse težave, ki so povezane z okoljem. Morda bi se o tem pogovorili tudi z Rusijo in ostalimi da ne bi samo podpisali, temveč da bi tudi ratificirali konvencijo ESPO, preden se ji pridružijo ali pa bi v naših partnerskih državah z zadevnimi državami to storili. Vedno znova govorimo, da bo Rusija podpisala ESPO. Poznamo baltsko zgodbo, podpisali so, ratificirali pa ne. Zakaj ne bi EU zagovarjala teh velikih projektov? In končno, Verjetno bo potrebno imeti skupne regionalne standarde. Kmalo bomo imeli južni tok in druge tokove. Skupni regionalni standardi bodo potrebni za oceno vpliva na okolje. Gre za majhne države, ki so v težavnih razmerah, ko so njihovi nasprotniki velikani kot tisti, ki so pri Južnem toku, Gazprom, francoski Suez in drugi. Seveda, regionalne rešitve, to zveni lepo, vendar pa koliko vem, imamo pomembnega ministerskega predsednika ene države EU, ki je v dobrih odnosih eh, z ministerskim predsednikom države, ki ni članica EU in želite začeti. Južni to, kar se da hitro, imate pa svoje ocene glede okolja. Stinjam se z gospodom Tremopolosom. Hvala lepa za vaš prispevek. Vsakemu predlogu spremembe bom namenil veliko pozornosti. Hvala lepa. Sedaj pa naslednje poročilo. To je poročilo vam niste veroj. Gre pa za Evropsko leto aktivnega staranja. Pristojni odbor je odbor za zaposlovanje. ne mudi se nam, ker bo glasovanje v odboru Impel šele februarja, vendar pa prvo izmenjavo mnen lahko imamo danes. Lambert, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa za besedo. No, to ni politično občutljiva tema, vsaj ne tako zelo, ampak vseeno je relevantna. Zlasti, če si pogledamo demografske podatke po Evropi, vidimo, da prihaja do prehoda iz mlade družbe v Evropi. Nekaj časa je bilo v Evropi veliko mladih ljudi, zdaj pa jih bo manj zaposlenih. Manj bo zaposlenih, kot bo upokojencev, starih 60 let in več. Pričajo bomo velikih demografskih spremembah 20 ali 30 let nazaj smo imeli samo manjši odstotek ljudi, ki so bili upokojeni. Zdaj se bo ta odstotek povečal. Vse to pa zaradi upada števila rojstev. Zato bo leto 2020. 2012 razglašeno za Evropsko leto aktivnega staranja. Sam naslov veliko pove. Veliko aktivnosti se bo odvijalo in mislim, da moramo ne samo razmišljati o starejših ljudeh, ampak govoriti tudi o medgeneracijskem sodelovanju ali dialogu. Gre za celotno prebivalstvo, ne samo za posamezne generacije ljudi. Evropska komisija je pripravila zakonodajni predlog. Glavni odbor je odbor za zaposlovanje pri nas v Evropskem parlamentu. Ta se ukvarja s poročilom oziroma ga pripravlja. Mi pa bomo lahko pripravili mnenje v zvezi s tem. Podobno, kot je rekel prejšnji poročevalek, mislim, da moramo pogledati predvsem na regionalni vidik tega vprašanja in iskati rešitve, ki bodo blizu ljudem v regijah, v mestih, na podeželju. Potem pa zauzeti horizontalni pristop in si pogledati še vprašanje zaposlovanja, socialnih priložnosti, zaposlovanja, stanovanskih problemov in mislim, da bi na ta način lahko upravili dobro delo. To bo leto, ko se bo posvečalo več časa dvigovanju ravni ozaveščenosti. To ni nič novega. Nekatere regije v Evropi so se že morale spopasti s temi vprašanji. Tudi odbor regij je organiziral nekaj dogodkov v Brandenburgu. regije so se morale soočiti s težavami stanovanske gradnje, s socialnimi priložnostmi in podobno. In tudi naš odbor bi se moral obravnavati s temi zadevami. V to pa bi lahko vključili tudi inovacije, zagotavljanje storitev, e-zdravje in druga vprašanja. Naslednja točka, ki bi se jo želel dotakniti, je načrtovanje. Pripravil sem nekaj predlogov sprememb, naše mnenje pa bo predstavljeno na našem sestanku konec novembra, v začetku decembra. Rok za predložitev predlogov sprememb bo zgodaj naslednje leto, o tem pa se bo glasovalo 26. ali 27. januarja v odboru regij. In na plenarnem zasedanju bomo potem lahko glasovali o končnem poročilu in ta bo verjetno 1. februarja. Zanimajo me vaša stališča in mnenja in če bom le lahko, jih bom vključil v svoje poročilo. Hvala lepa. No, ne vem, ali je že danes kdo pripravljen to pokomentirati. Ja, gospod Stojanov, izvolite. No, bom poskusil na kratko. To je hvale vredna pobuda in jo toplo pozdravljam. To pa pravim kot eden najmlajših poslancev. Ne gre samo za starejše ljudi. V Bolgariji se soočamo s težavo in to sem omenjal že prej. Povprečna pokojnina pri nas je manj kot 100 evrov na mesec. Kako lahko starejši državljan oziroma upokojenec si sploh privošči življenje ob taki pokojnini, kako naj plača zdravila in blago, ki ga uporablja vsak dan. Bolgarski upokojenci so žrtev politike nepripravljenosti za reševanje tega problema. Nova bolgarska vlada bo sicer uvedla reforme. Zdaj pa smo šele v začetni fazi razprav. Zato bi želel, da se to vključi tudi v mnenje. Namreč, da ne moramo imeti aktivnega življenja ljudi, ne da bi izboljšali življenski standard starejših občanov in upokojencev. Le, če bomo izboljšali priložnosti za nje, če jim bomo omogočili boljše življenje in blaginjo, bomo lahko govorilo, govorili o tovrstnem evropskem letu aktivnega staranja. Pripričan sem, da se v Nemčiji starejši ljudje, starejši občani ne soočajo s takimi problemi. V Bolgariji pa vam lahko zagotovim, da je tako. Mislim, da moramo najprej narediti to, drugače bo kar obsceno reči ljudem, da je to Evropsko leto aktivnega staranja. Hvala. Yeah, ja, ja, to... Gospod Kelly. Hvala. Hvala Lambertu za to uvodno predstavitev. Vodilni odbor je odbor za zaposlovanje, to razumem, ampak mislim, da gre tukaj predvsem za ljudi, ki so že prenehali z aktivno zaposlitvijo. No in že zadnjih nekaj tednov smo v Evropi priča nemirom, zlasti v Franciji, zaradi reforme pokojninskega sistema. In to zaradi dveh stvari, zaradi finančnih stroškov in zaradi povečanega zdravja prebivalstva imamo ljudi, ki živijo vedno dlje. Zato si moramo predvsem pogledati in zagotoviti, da imamo enako upokojitveno starost po vsej Evropi. Upam, da bi se lahko dogovorili za tak standard, za tako določbo. V nekaterih državah imajo namreč zelo nizke upokojitvene starosti. Že zaradi samega načela subsidijarnosti bi morali to uvesti ali pa vsaj narediti smernice. In kot drugo, no, po eni strani imamo stroške, tudi zaradi zdravja, ampak po drugi strani je to priložnost. Naprimer v obliki turizma. Če bi upokojencem olajšali potovanje, bi to spodbudilo turistično industrijo. Na ta način pa bi razrešili tudi problem sezonskih popotovanj oziroma sezonskega turizma na nekaterih destinacijah. Mislim, da bomo naslednje leto lahko govorili o tem še več. Naslednje leto bo tisto pravo leto in mislim, da bomo lahko pripravili tudi priporočila, ki bodo lahko služila za začetek, za nadaljevanje razprav. Gospa Maner, izvolite. Hvala lepa, gospod Van Nisseroj, za odlično predstavitev. To je več kot aktualna tema in prav je, da aktivno razpravljamo o tem v odboru regij. Skoraj vsaka država članica se sooča s vprašanjem, tega, da mora skrbeti za starejše občane, za upokojence. V odboru regi pa moramo se držati našega področja in okvira načela subsidijarnosti. Pri regionalnem razvoju moramo paziti na regije in na uh, hitrost, s katero se različne regije po Evropi soočajo s to težavo. Izogniti, vsaj poskusiti se moramo izogniti neenakostim po Evropi. To je predvsem socialno vprašanje, upoštevati pa je treba tudi gospodarske vplive in vplive na konkurenčnost, zaradi katerih se regije po Evropi med seboj tako razlikujejo? Izmenjava najboljših praks bi bila tudi na mestu, saj so se nekatere regije že ukvarjale s tem problemom. Na ta način bi lahko našli dobre ukrepe za reševanje teh problemov. Potem pa se zastavlja še vprašanje, ali lahko skozi regionalni razvoj pomagamo regijam, ki se bolj zgodaj soočijo s tem problemom. Hvala lepa, gospod Lambert, se želite odzvati. Ja, hvala lepa za besedo. No, zapisal in zabeležil sem si vse te pripombe, ampak dovolite, da omenim nekaj. Seveda se želimo omejiti in osredotočiti predvsem na regionalni vidik. Odbor za zaposlovanje pripravlja posebno poročilo o pokojninah in o vsem, kar je povezano s tem. To ne pomeni, da mi ne smemo omenjati pokojnin, ampak mislim, da nam ni treba ponavljati razprave, o nečem, kar je že tako ali tako pristojnosti držav članic. Želimo pa spodbuditi ljudi, da so aktivni v naslednjih desetletjih in da poskušajo najti rešitve. Sam sem za pozitivni pristop, da se osredotočimo na Evropsko leto aktivnega staranja. ne bom preveč poudarjal odgovornosti drugih odborov, ampak vseeno hvala za vse, kar ste povedali in za vaše mnenje. Ja, hvala, Lambert. Mogoče bi lahko pripravili predlog do konca novembra. No, s tem mislim, da smo prišli do konca tega sestanka. Zdaj še točka razno. Jaz nimam nič dodati v zvezi s tem. Želim samo povedati, da bo tudi naslednji sestanek kar dolg, imamo poln dnevni red. To bo 30. novembra. Kmalo po sprijetju kohezijskega poročila se bomo sestali tudi z zadevnim komisarjem. Potem pa bomo imeli še sestanek koordinatorjev in to ne za zaprtimi vrati. Vsak, kdo se ga bo lahko udeležil. Samo toliko, da si to zabeležite in da to upoštevate. Potekal bo samo v angliščini, decembra na običajnem sestanku odbora pa bomo govorili prav tako o tem. Ampak ne moramo čakati do sredine decembra za prvo izmenjavo mnen tem smo zaključili današnji sestanek in hvala, da ste ostali z nami, vsaj tisti, ki ste. In želim vam lep večer. Hvala.